So colleagues, um, thank you and welcome to Kolegi, dobrodošli na tej skupni seji odborov Libe in FEM. To je postopek v okviru člena 55. Razpravljali bomo o konvenciji iz Istanbula. Pozdravljam eh, člane odbora FEM, ki so danes tukaj. In seveda pozdravljam tudi Viljo Blinkevičjute, predsednico odbora za ženske zadeve. Samo hiter uvod. 4. marca je komisija, kot veste, predlagala, da bi pristopili konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter boju proti njima, istambulski konvenciji in 11. maja je bil potrjen podpis Evropske unije te konvencije. Eh, parlament bo se skupaj pospremil z izjavo in pa umestnem poročilom. Eh, osnutek poročila je dobil 318 predlogov sprememb. No, sedaj pa dajem z veseljem besedo tudi Vili, ki je moja sopredsedujoča. Hvala lepa. Pristop Evropske unije konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami je pomemben korak boja proti nasilju nad ženskami. No, organizirali smo sedaj to skupno sejo, mi smo v odboru FEM že imeli predstavitev poročila, eh, sedaj pa je treba razpravljati o predlogih sprememb k osnutku. Besedo bi dala gospe Bonefoj. Pet minut imate na voljo. Hvala, gospod predsednica, hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcem v senci in pa vsem poslancem in poslankam, ki so vložili predloge sprememb. Hvala za to, da so se vključili v to tako pomembno delo. 318 predlogov sprememb smo prejeli, 6000 eh, znakov smo lahko eh, zapisali v to poročilo, bili smo omejeni, torej zato sem tudi sama eh, vložila nekaj predlogov sprememb, bodi si. Uh, jaz sama v imenu svoje skupine ali pa skupaj so poročevalko Koraca Bild. Eh, zadovoljna sem z večino predlogov sprememb, ki so bili vloženi, vsi grejo v pravo smer in eh, veseli me, da imamo tako široko zglasje glede ključnih tem. Najprej se strinjamo glede vzrokov in pa posledic enakosti med moškimi in ženskami. Potrebujemo globalne odgovore za ta globalni izziv potrebujemo tudi spremembo mentalitete v celotni družbi. To lahko dosežemo z, z izobraževanjem, usposabljanjem, z izobraževanjem, spolno vzgojo in tako naprej. Eh, poleg tega se moramo boriti proti seksističnim izjavam v medijih in eh, na socialnih omrežjih. Treba je eh, zaščititi žrtve in zagotoviti pregon tistih, ki so eh, ta kazniva dejanja izvajali. Zato je te, temu treba prilagoditi tudi pravosodni sistem. Poleg tega potrebujemo boljše usposabljanje vseh, ki se s tem ukvarjajo, v prvi vrsti policije in pa eh, drugih. Eh, treba je preprečiti ponovno viktimizacijo. Zato je treba zagotoviti tako finančne kot človeške vire, zato da bomo res izvajali to konvencijo. Ehm, Veselim se, da zahtevamo zakonodajni akt eh, od komisije. To je samo prvi korak, potrebujemo zakonodajni akt, eh, torej neko direktivo, ki bo opredelila skupno ukrepanje na evropski ravni proti kaznjivim dejanjem, ki so usmerjena proti ženskam. Eh, na ta način bomo tudi lahko izvajali konvencijo. Veseli me, da se glede točke vsi strinjamo. Potem Amandmaji govorijo tudi o uh, koordinatorju za boj proti nasilju nad ženskami. Um, torej, ta koordinator bi na neodvisnem organu e, predstavljal Evropsko unijo, e, kar se tiče Istanbulske konvencije. Več političnih skupin e, zahteva to, ne samo socialisti, ampak tudi GUE in ALDE in mislim, da bomo lahko podporo dobili tudi pri drugih skupinah. Potem eh, imamo tudi večkratno diskriminacijo, en odstavek govori o tem, e, eh, naprimer eh, ženske, ki so bodi si romkinje, bodi si begunke, mm, potem pripadnice skupnosti LGBTI, invalidke in tako naprej, te so lahko podvržene večkratni diskriminaciji. Eh, veliko je težav tudi za ženske s posebnimi potrebami oziroma invalidne osebe. Potem imamo 40. predlog spremembe, eh, soporočevalke in pa še druge amandmaje, ki govorijo tudi o pravicah eh, invalidnih oseb. Tukaj se navezujemo na Združene narode. Tem osebam je treba zagotoviti boljši dostop in tudi na ta način izvajati konvencijo. Gospa Stevens eh, pravi, da je treba vse ukrepe izvajati brez eh, predsotkov, ne glede na vero, ne glede na eh, invalidnosti, ne glede na druge kriterije. Potem imamo nekaj tudi o splavu. Gospa Kuneva in gospa Borsta vložili predloge spremembo v zvezi s tem. Mm, tukaj gre tudi za eh, nasilje nad ženskami, kajti če prepovemo možnost splava, se bodo ženske zatekale k drugim oblikam in to je tudi eh, vrsta nasilja nad eh, ženskami. Torej, če jim zanikamo pravico do splava, je to tudi diskriminacija. Mislim, da imamo zdaj priložnost, da to spremenimo povsod vidimo eh, reakcionistične ukrepe, povsod po Evropi eh, smo priča takim predlogom. Sploh mi ni treba spomniti na to, kar je predlagala Poljska. Če se mi ne bomo zauzeli za splav, kdo se bo? Eh, na tisoče žensk se je na Poljskem uprlo svoji vladi in mislim, da moramo to podpreti. Poleg tega imamo še nekaj problematičnih predlogov sprememb. Eh, ki jih sama ne bom podprla, to so tisti, ki obžalujejo pristop Evropske unije k tej konvenciji, nekateri tudi menijo, da je ta konvencija nepomembna, eh, potem eni predlogi sprememb imajo zelo negativna sporočila, ehm, govori se tudi o prisilnih porokah, o ženskah, migrantkah in tako naprej. V eh, Štrasburu smo 18. maja imeli sestanek s poročevalci v Senci, pripravili smo številne kompromisne predloge. Eh, ti govorijo predvsem o ženskah invalidkah. Eh, Za nje je zaradi situacije odvisnosti še teže prijaviti kazniva dejanja nasilja nad ženskami. Potem vpliv na žrtve, torej ta vpliv je večplasten um, socialni, ekonomski, uh, psihični in tako naprej. Uh, govorili smo tudi o um, prispevku uh, civilne družbe, uh, kako je treba družbo spodbujati uh, k prijavam in k zaščiti žrtev. Potem ženske niso ustrezno zaščitene oziroma vsaj ne na enak način posod po Evropi zaradi različnih politik in to zaradi pomankanja nekega zakonodajnega akta na evropski ravni. Eh, ženskam želimo zagotoviti dostop eh, do, um, do varstva in pa tudi do vseh ustreznih informacij. Želimo zmanjšati viktimizacijo med ženskami. Eh, torej, čast tudi ne more biti Eh, nikoli razlog za nasilje in pozdravljam tudi predloge sprememb s tem v zvezi. Potem imamo nasilje na internetu, eh, pornografijo, nasilje na socialnih omrežjih in v zvezi s tem moramo sprejeti konkretne ukrepe. Mm, eh, imeli bomo še en sestanek 19. junija oziroma tisti teden na sporočevalci v Senci. Govorili bomo tudi o azilu in migracijah. In sama sem eh, poročevala v imenu odbora Libe, zato sem na to temo še posebej pozorna. Torej, ženske eh, so na tem področju eh, tudi lahko žrtve nasilja. 10. ali 11. julija bomo v odboru glasovali o tem poročilu, na plenarnem zasedanju pa verjetno septembra. Zahvaljujem se poročevalcem v senci in upam, da bomo zagotovili evropskim ženskam, da bodo lahko živele brez nasilja. Parlament lahko prispeva k temu, da se zaščiti um, življenje uh, državljanov. Populisti govorijo sicer proti temu, ampak mi lahko dokažemo nasprotno. Potem imamo še um, dogovor v svetu 11. maja. Um, ta eh, sklep oziroma dva sklepa uh, potrjuje ta podpis Evropske unije te konvencije. Uh, Eh, gre za eh, sklep o nevračanju in pa eh, za sklep o pravosodnih zadevah oziroma kazenskih zadevah. Soporočevalko obžalujeva to, da je ta stvar torej omejena. Potrebujemo tudi mnenje pravne službe Evropskega parlamenta, zato da bodo upoštevane vse posledice te konvencije in pa uh, izvajanja konvencije v Evropi. Hvala. Uh, you, uh, now, uh... Hvala. Sedaj pa so vprašavka Ana Marija Koraca Bild. Pet minut imate. Hvala predsedujočima, hvala soporočevalki. Eh, Kristin, uh, ki je pri švakovem odboru Libe, zelo dobro sodeluje. Zahvaljujem se tudi vsem poročevalcem v senci. Dobro je, da smo združili moči um, med um, samimi političnimi skupinami pri tako pomembnem dosegu, ki je osnova za kakršnokoli politiko enakosti spolov oziroma strategije za boj proti nasilju. Nasilje najbolj ovira ženske pri njihovi opolnomočenosti in v našem poročilu smo želeli dati uh, Eh, glas vsem tistim ženskam, ki so žrtve nasilja. Jasno smo želeli povedati, da je to zločin, ki ga je treba kaznovati. Govorimo o nasilju moških nad ženskami. To nima nobenega opravičila ali utemelitve. Ne, ker si ženska, ne, ker se oblačiš tako ali drugače, ne zato, ker. Uh, piješ alkohol eh, in tako naprej. Nobena tradicija ali kultura ne more upravičevati nasilja, posilstev, umorov žensk in pa drugih zločinov, ki so opisani v konvenciji o nasilju proti ženskam. Najprej želimo vse države članice naprositi naj ratificirajo to konvencijo in da jo naj tudi polno izvajajo. Potem eh, v poročilu, kot si povedala, Kristin, tudi pozivamo države naj gredo še dlje kot eh, odločitev, kot je bila odločitev eh, sveta. Cenimo prizadevanja, Evropsk, cenimo prizadevanja malteškega predsedstva. Eh, da so sprejeli to odločitev o pristopu k konvenciji, ampak eh, obžalujemo dejstvo, da so ob tem omejili določene pristojnosti. Države članice bomo pozvali k temu, naj okrepijo svoje zaveze v času naslednjega predsedstva. Prav tako pa pozivamo, naj se borijo proti stereotipom, proti stigmatizaciji žensk, treba spremeniti vzorce, ponomočiti ženske in se zauzemati za enakost spolov. To je edina dolgoročna pot za izkorenitev nasilja nad ženskami. No, danes pravzaprav razpravljamo o predlogih spremen, pri 118 jih je bilo, Kristina je povedala že veliko, tako da bom eh, tudi sama hitra. Po prvi izmenjavi stališč eh, smo vključili vse predloge kolegov v zvezi z invalidnimi ženskami, v zvezi z smernicami državam članicam, kako izvajati to Istanbulsko konvencijo, spodbujamo države članice naj ratificirajo to konvencijo in opozarjamo na posebno ranljivost otrok in na nove zločine, ki se dogajajo recimo na spletu in niso vključeni v konvencijo. Kot vpraševalka za odbor FEM in kot članica ILS-a. E prosim, da ostanemo osredotočeni na vprašanje nasilja nad ženskami in na Istanbulsko konvencijo. Besedilo mora biti kratko, osredotočeno, samo na ta način bo učinkovito. Treba je poslati močno sporočilo svetu in državam članicam o dodani urednosti. Veliko je treba narediti za to, da bomo prepričali države članice v potrebo po učinkovitem pravnem okviru. Potrebujemo Eh, holističen uh, okvir na evropski ravni, da bomo lahko končali nekaznovanost, se borili proti nasilju in zaščitili žrtve. Kakor veste, uh, sva se z Kristin dogovorili, da bova predlagali pravni inštrument na evropski ravni kot naslednji korak. Uh, na ta način bomo res dobili celoten skupek potrebnih orodij na evropski ravni. No, ne želim pa, da bi ob tem eh, v to besedilo dodajali zadeve, ki nimajo tukaj kaj iskati in ki bi lahko ogrozili dogovor, ki je bil dosežen. Um, recimo vprašanje splava. Vsi poznate moje stališče o splavu. Jaz sem za zakonit in varen splav, tako zunaj, kakor tudi izven Evrope, ampak tukaj potrebujemo pravno jasnost. In o tem smo poprašali tudi strokovnjake v Evropskem parlamentu. Konvencija omenja. Um, primer prisilnega splava. Uh, to je primer nasilja nad ženskami. Druge oblike splava pa niso vključene v to konvencijo. In ta konvencija ni naša last, kolegi, to je konvencija Sveta Evrope. Zato ne gre za to, ali ste za ali proti, gre za to, da se tukaj moramo držati istambulske konvencije. Predlogi sprememb, ki eh, se, eh, so bili vlež, vloženi se nanašajo na zanikanje splava. Prosim, tukaj um, ne smete uporabljati tega, da bi ogrozili naš dogovor. Gre samo za to, da se želimo osredotočiti na Istanbulsko konvencijo. Tukaj ne želimo odpirati razprave o splavu, zato imamo številne druge um, priložnosti, forume. Uh, Eh, lahko razpravljamo o tem, kaj narediti na nacionalni ravni, na evropski ravni, ampak eh, to ni del te razprave. Tako da sama in pa ELS ne bomo podprli takšnih predlogov sprememb. Veliko je tudi predlogov sprememb ELS-a, ki jih jaz ne morem podpreti kot njihova poročevalka. Z poročevalci v Senci smo se dogovorili o nekaj dobrih kompromisih. Naslednji teden se bomo še enkrat sestali in samo na hitro, kaj smo tukaj vključili. E, invalidne ženske, to je izredno pomembno, potem ranljive skupine, ki so žrtve večkratne diskriminacije, potem vprašanje končanja nekaznovanosti in, pri, e, in um, obravnava pred sodiščem, potem uh, um, kampanja na nacionalni ravni, ko gre za boj proti stereotipom, ko gre za pomoč žrtvam, ko gre za uh, linije za pomoč ženskam in tako naprej. Potem osredotočiti se treba na zaščito žrte, vključno za deklicami in treba se posvetiti novim oblikam zločinov, recimo spolnemu izkoriščanju na spletu ali pa spolnemu nadlegovanju na spletu. No, eh, vemo, da tukaj obstajajo močni ugovori strani nekaterih držav članic, temi se bo treba na razumen način spopasti. Veselim se nadaljnega dela in prepričana sem, da nam bo uspelo doseči kompromise na vseh pomembnih področjih in da bomo dobili poročilo, ki bo lahko dobilo široko podporo na plenarnem zasedanju. Okay, so, so over to me. I want to thank both the rapporteurs and also stress again, I know we're now going into the... Hvala. Ja, uh, sedaj smo stopili v bolj občutljivo fazo obravnave predlogov sprememb, no, ampak uh, vsekakor bi se pa zahvalil obema odboroma in pa obema poročevalkom za zasedanje delo. Sedaj pa gospod Albrecht v imenu gospe Lunaček. Hvala lepa. V imenu Terry Reintke in Ulrike Lunaček, naših soporočevalk, eh, bi se naših poročevalk v senci, bi se želel poročevalkama zahvaliti za učinkovit, razumen pristop k temu. Eh, Istanbulska konvencija Sveta Evrope je prvi pravno zavezujoč inštrument za boj proti nasiljem nad ženskami na mednarodni ravni. Um, ehm, to bil je poseben pomen zaradi tega, ker je ena država odrekala um, ratifikacijo tega uh, sporazuma, no 14 držav članic je pa sporazum sicer um, sprejelo, ampak ga še ni ratificiralo. Uh, prav tako je svet uh, ratificiral samo omejen del uh, konvencije v zvezi z azilom in pa pravosodnim sodelovanjem. Torej, odločili so samo o svojih izključnih pristojnostih. Uh, Istanbulska konvencija vključuje tudi nekaj pomembnih določb v zvezi z zaščito eh, prosilca za azil, eh, ščiti jih pred eh, nasiljem na osnovi spola. To pozdravljamo in želimo sodelovati tudi v kodeksu ravnanja. No, sklep sveta ustvarja tudi nekaj pravne negotovosti, zato podpiramo zahteve poročevalke po eh, pravnem mnenju službe sveta, mm, mislim pa, da bi morali zaprositi tudi za pravno mnenje pravne službe Evropskega parlamenta v zvezi z umestnim poročilom in predlogi sprememb. Veseli smo, da je bil vključen naš um, predlog spremembe v kompromisu 8. Gre za predlog spremembe o širšem koncenzu. Um, ehm, obžalujemo dejstvo, da v uvodnih izjavah ni omenjeno ekonomsko nasilje. Ehm, pozdravljamo pa tudi izjave v zvezi z bojem proti seksističnemu govoru in pa ehm, nasilju na internetu. Skratka, eh, ta konvencija je še vedno relevantna. Komisija bi morala predložiti zakonodajni predlog o boju proti nasilju nad ženskami. To bi omogočilo sprožitev postopkov kršitev proti tistim državam članicam, ki tega niso ustrezno implementirale ali ratificirale. Eh, Svet bi zato moral uh, soglasno sprejeti uh, prehodno klauzulo, um, apeliramo na svet naj sprejema soglasen sklep o tem uh, in da naj uh, s tem jasno pove, da je nasilje nad deklicami in ženskami jasna kršitev 83. člena eh, PDEU. Kršit, ta kršitev je ena izmed najhujših kršitev človekovih pravic v Evropski uniji. To vpliva na uh, Eh, tudi na svobodno gibanje številnih žensk v Evropski uniji. Hvala lepa, gospod Škripek. <clears throat> Uh, Hvala. Vam predsedajoča, kolegovja, aj moj koment. Gospod predsedajoči, kolegi in kolegice. Ta dokument je zelo pomemben. Ehm, treba je ukrepati proti nasilju nad ženskami. Ehm, ženske morajo dobiti podporo policijskih organov in morajo imeti tudi pravno pomoč. Danes se postavlja vprašanje, ali so ženske in deklice bolje zaščitene zaradi Istanbulske konvencije. Jaz mislim, da Istanbulska konvencija ne izpolnjuje svojega cilja, ker ne ščiti dovolj žensk. Kar se tiče no, ženske. Um, no, v tej konvenciji je zapisano nekaj, kar številne države članice ne morejo podpreti. Tukaj je spol označen kot uh, nekakšen socialni konstrukt. Uh, mi pa se držimo drugih definicij spola. Vzdelavati svoje deti. Prav tako pa je pomembno ogledati definicije zakonskih zvez v različnih državah članicah. Starši morajo imeti pravico vzgojiti otroke v svojih prepričanjih in v svoji veri. In te definicije treba sprejeti. Ne moremo sprejeti mehanizmov, ki ne bi bili v skladu z nacionalno suver, suverenostjo. Uh, ja, tukaj imamo eh, veliko drugih mehanizmov, s katerimi bi lahko dosegli um, enakost med spoloma. Recimo sodelovanje med državami članicami, policijskimi organi, boljše, boljše akančma oseb v zasebnem sektorju, ampak vsega tega v Istanbulski konvenciji ni. Države članice niso vezane na ta sporazum, tudi niso vezane, oziroma niso obvezane, da ga ratificirajo. A štatistiky, ktoré hovoria o násilipách na ženách pred ratifikovaním a niekoľko rokov po ňom, ukázali, že sa... No, um, tudi v tistih državah, ki so že ratificirale konvencijo, se je izkazalo, da um, se nasilje nad ženskami ni zmanjšalo konzervativni voljivci, ki jih tukaj predstavljam, eh, sicer pozdravljajo um, boj proti nasiljem nad ženskami, ampak so proti, proti politično motiviranim konvencijam, kot je Istanbulska konvencija. Takšne prakse niso v skladu z željami konzervativnih eh, voljivcev, eh, zato se ti potem tudi obrnejo stran od tradicionalnih strank, odidejo k populistom